156. členu poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov mi rekel, da ni ugovora proti priporočilu um, odbora za gospodarstvo, da eh, se protestira proti delegiranemu pravnemu aktu, če katera od političnih skupin temu ne nasprotuje ali vse 40 eh, poslank in poslancev, potem je to priporočilo sprijeto in potem bo, se bo glasovalo o tem priporočilu. Na spletni strani.